kolegice in kolegi. V veliko veselje in v čast, gospe in gospodje, mi je, da vam lahko sporočim, da je konferenca predsednikov skoraj soglasno sklenila, da bo gospa Malala Juzavcaj prejela nagrado Saharova. gospe in gospodje, Malala je mlada punca, katere usodo poznate vsi. To je mlada punca, ki prihaja iz z nasiljem prežetega dela Pakistana. Živi v okolju, kjer prevladujejo moški in nasilje. Imela pa je pogum, rekla je, da bo šla v šolo. Želela je izkoristiti svoje pravice. Rekla je, da je kot punca popolnoma enakopravna predstavnica družbe. Njen primer je spodbudil tudi druge punce. Opogumil je številne druge mlade odraščajoče punce, da so se postavile za svoje pravice, da se ne pustijo več ustrahovati. In s tem pogumom smo poskrbeli, da bodo grozljivi ljudje, ki so poskušali to punco umoriti, ampak eh, ne samo nje, poskušali so umoriti tudi njen duh. Zato je zelo dobro, da je punca napad preživela. In vsak, ki spremlja usodo Malale in vsak, ki ve, kakšna je bila njena osoda, želi nadaljevati boj za to in spodbujati ljudi, da se ne pustijo ustrahovati. Želimo spodbujati druge, da bi bili opogumljeni, da bi tudi sami se začeli postavljati za svoje pravice. In vsak, ki to spremlja, je poln občudovanja za to punco. Kolegice in kolegi, tudi sam sem podobnega mnenja. Zahvaljujem se konferenci predsednikov in ustreznim odborom, da so se odločili za Malalo, kajti nagrada Saharova je nagrada za to punco, vendar to je tudi odločitev za podelitev nagrade določeni drži. Namreč, ne glede na to, kje na svetu so, so moški in ženske enaki. Vse ženske, vse punce, vsa dekleta, ki se postavljajo za svoje pravice, imajo na svoji strani zaveznika. To je Evropski parlament. Na to sem ponosen. Ich bin stolz darauf. Na to sem ponosen. Ponosen sem, da smo sprejeli takšno odločitev. Vsi se se ga veselimo in komaj čakam, da bo to dekle obiskalo Evropski parlament novembra v Strasburu in da ji bomo lahko podelili nagrado. Mislim, da bo to zelo pomemben trenutek v zgodovini Evropskega parlamenta. Še nekaj želim dodati, gospe in gospodje. Namreč boj te punce ni boj, ki bi ga bilo mogoče primerjati z našim delom tukaj. Ne, to je mlada punca, ki so ji grozili smrtjo. Enajstletnica se je poskusila, je poskusila uveljavljati svoje pravice in dejali so ji, da jo bodo umorili. Kakšen pogum je za to potreben? Za me, gospe in gospodje, je Malala že sedaj izjemna oseba 21. stoletja. Gospe in gospodje, danes je 11. dan boja proti smrtni kazni. Evropski parlament se že desetletja bori za odpravo smrtne kazni. Evropejci smo si enaki Namreč, ne glede na to, kako grozljiv je lahko zločin, tega ne smemo kaznovati z usmrtitvijo.